Torej, upam, da ste ponovno vsi na svojih eh, mestih. Eh, kolegice in kolegi, nacionalni in evropejski poslanci, prav prisrčno vas pozdravljam v tem eh, medparlamentarnem odboru, ki bo posvečen proračunskim vprašanjem. Želim pozdraviti tudi gospo Kristalino Georgevo, podpredsednico Evropske komisije. Eh, odgovorna je za proračun in za človeške vire. Še pred nedavnim sem v Bruselj hodil na take sestanke kot eh, nacionalni poslanec. Takrat sem bil član eh, francoskega odbora oziroma odbora za finance francoskega parlamenta. In eh, tokrat pa sem eh, pred vami kot evropski poslanec, kot eh, predsednik odbora za proračun. Eh, Eh, moja misija kljub spremembi parlamentov ostaja ista. Eh, moramo zagotoviti, da bo naše delo, da bo naša politika učinkovita in pogumna, tako da bodo naši državljani ponovno lahko zaupali Evropski uniji. To je pomembno zlasti v času globalizacije in v tem času se naše države ne bodo mogle rešiti eh, iz krize brez Evrope. In To pomeni, da je koordinacija toliko pomembnejša in zato moramo mi zagotoviti sodelovanje in pa izmenjavo mnen med nacionalnimi parlamenti in pa Evropskim parlamentom. Koordinatorji odbora za proračun so želeli, da um-, govorimo tudi o določenem eh, eh slabem funkcioniranju eh, evropskih kreditov. Dejansko eh, je eh, prišlo do razkoraka med zagotovitvijo eh, kreditov in pa poravnavo. Že nekaj časa se računi nalagajo na mizi komisije, teh računov ni mogoče plačati, zato ker ni sredstvo. Znesek je bil 23 milijard evrov pred eh, enim letom. E, ta številka se pa zelo hitro povečuje. 11 milijard konec 2011, 16, 2012, 25 milijard pa je ta znesek znašal e, ob koncu prejšnjega leta. Torej, e, hvala gospa podpredsednica za ta, za ta podatek. Torej, primankljaj se vsako leto povečuje, tako postaja Eh, strukturni, strukturni in eh, pravniki vam bodo eh, razložili, da z vidika pogodbe te fakture, ti računi ne predstavljajo dolga, ampak v bistvu lahko govorimo o tem. Kolegica in kolege, zelo ubogo sliko Evrope projiciramo, kajti Evropa po eni strani govori o proračunski disciplini, po drugi strani je pa sama sam plačnik. In um, tukaj eh, veliko govorimo eh, tudi o eh, spoštovanju rokov. Vseeno pa poslušamo tudi lokalne akterje, kajti zagotoviti jim moramo ustrezne odgovore na njihove vprašanje. Kako smo se sploh znašli v tej situaciji? Kdaj so nam stvari ušle iz rok? In predvsem pa se moramo vprašati, kako lahko vsi skupaj stvari popravimo. Mislim, da smo za to vsi odgovorni. Velik del odgovornosti nosijo eh, države oziroma njihove vlade. Eh, ministri eh, za, za finance se srečujejo v svetu. Sam sem eh, po, eh, poznal prvi, eh, prvi ciklus eh, financiranja. Takrat, če eh, spomnim, da je samo italijanski minister se poskušal pogajati, ampak ni bilo dovolj eh, energije, ni bilo dovolj časa. Niso ministri tisti, ki se pogajajo, ampak so na koncu to veleposlani, veleposlaniki. E, imajo svoj mandat, e, delujejo kratkoročno, odzivajo se na trenutne težave držav članic, ki želijo uravnotežiti svoje nacionalne e, proračune. In običajno so te odločitve sprejete v nasprotju s tem, kar je bilo rečeno prej. Eh, naj se eh, vas spomnim, kaj sta Oland in eh, Merkel leta 2013 najavljala 6 milijard evrov za zaposlovanje mladi, 2014 pa je bilo slišati obžalovanje, da ni za to dovolj evropskih sredstev in da za to ni mogoče izpolniti javno dane obljublje. Kolegice in kolegi, prosim, Eh, povejte svojim ministrom, tistim, ki ne izpolnjujejo svojih eh, obveznosti, da s tem postavljajo eh, ljudi v nezdržne ne situacije. To velja za, za podjetja, za majhna podjetja, za nevladne organizacije in takšno vedenje, takšno neizpolnevanje seveda zavira rast. In komisija mora v tej situaciji uh, Eh, pluti na slepo, kajti sistem je nepregleden, zapleten in eh, eh, ne moramo, oziroma komisija ne more, oziroma tudi od naš odbor ne more delati pravih napovedi, kajti ne vidi se, kaj nas čaka. Tudi sredstev ni dovolj in zato poskušamo improvizirati in potem eh, skuša, skušamo eh, težave rešiti z dodatnimi administrativnimi ukrepi. Evropa samo tipa in prav gotovo se bo to spremenilo na srečo. In eh, gospa Georgijeva, ki je začela delati lani, se je zauzela na proračunskem zasedanju leta 2014, da bo eh, začela delati red v knjigah komisije in da bo tudi red redno poročala pred našim odborom, od, eh, tako da eh, bomo znali ustrezno oceniti tudi potrebe. To pomeni, da morajo eh, računi biti plačani tak, takrat, ko jim zapade rok. In Če sem nekoliko provokativen, od komisije zahtevem, da takrat, ko bo eh, analizirala situacijo, finančno situacijo vsake države, eh, da, da da vključi eh, tudi številke o proračunu in pa znesek neplačanih računov. Kaj ti konec koncev so računi, ki se kopičijo v Bruslu, eh, dolgovi naših držav. Tudi parlament ima svoj del eh, krivde oziroma odgovornosti in v zgodovini zgodovinsko gledano so pa, eh, parlamenti morali potrjevati tudi davke, ampak na, naš eh, parlament, Evropski parlament ne pobira eh, davkov in tako tudi nima svojih lastnih eh, eh sredstev, kar, eh, kar pomeni, da je edino orodje eh, parlamenta eh, določanje oziroma potrjevanje, eh, potrjevanje odhodkov. Eh, zadnji, eh, zadnji ukrepi oziroma ukrepi skupine, ki jih, skupine, ki jo je vodil Mario, Mario Monti,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 Prosim, da razmislite o tem, kakšen učinek imajo neplačani računi v vaših državah. Prosim vas, da se z nami skupaj potrudite, da bi zmanjšali javne odhodke in da eh, bi zagotovili, da bi sredstva, ki jih zagotavlja, Evrops, sredstva, ki jih zagotavlja Evropska unija, prinesla pravo dodano vrednost. Tako, da bodo lahko eh, pospešila rast, izboljšala konkurenčnost in pa da bi ta sredstva lahko tudi ustvarjala Eh, trajna delovna mesta. Eh, imamo eh, skupno eh, valuto, zato moramo tudi harmonizirati eh, proračunsko kulturo. Potrebujemo pravi evropski proračun, ki bo pravo orodje za rast in za poslovanje. Kajti, v bistvu ne gre za proračun Evropske unije, ampak za agregacijo nacionalnih proračunov. Ti predstavljajo v bistvu proračunsko realnost EU. Zato moramo čim prej eh, harmonizirati način predstavitve in objave naših javnih računov. Sedaj smo na koncu ciklusa, prisluhniti moramo svojim sodržavljanom, Eh, temu, kar so rekli 2014. leta. Evropo sedaj eh, kritizirajo, eh, imajo veliko dvomov in pomislekov in zato je čas, da prekinemo za prakso business as usual. Kolegice in kolegi, moramo ponovno preučiti naše metode, moramo izboljšati naše prakse, tako da bomo našli pravo rešitev za Evropo, moramo delati skupaj, tesno povezani tako člani Evropskega parlamenta kot eh, člani nacionalnih parlamentov. Eh, preden eh, predam besedo kolegico, bi želel povedati neke stvari. Tolmačenje je bilo zagotovljeno za vse čas razen malteščine, ki, se, ki je ne bo več od 12.15 naprej in prosim vas, da vsi spoštujete svoj čas govora, tako da bo lahko eh, čim več kolegov sodelovalo v razpravi. Imate te kartončke, tako imenovane speaking cards in če želite sodelovati v razpravi, morate ta kartonček izpolniti, ga dati eh, uslužbencu in kot prej eh, bomo prisluhnili najprej dvema nacionalnima poslancema, potem pa dvema evropskima poslancema. In sedaj, gospa eh, podpredsednica, ki ste odgovorni za proračun, dajem vam besedo, gospa Georgijeva. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Poslanke in poslanci, gospe in gospodje, predsednik predsedniku proračunskega odbora sem zelo hvaležna da je tako eh, dobro predstavil temo o kateri bomo govorili prav tako eh, se zahvaljujem za dokument ki je bil eh, pripravljen že vnaprej na to temo za evropo so to težki časi kljub vsem naporom še vedno čutimo učinke krize. Te učinke čutimo na nacionalni ravni v svojih družinah in eh, ti učinki se čutijo seveda tudi na evropskem proračunu. Sedaj bi se želela osredotočiti na vprašanje plačil. Eh, predsednik Artui je govoril o zaostankih pri plačilih, govorila bi pa tudi o tem, da se priložnosti spreminjajo. Sedaj imamo bolj omejen proračun, proračun, ki se osredotoča na rezultate. Nekatere od eh, ključnih prioritet eh, komisije srednjeročko, to se pravi v umestnem pregledu, bodo omenjene pa tudi perspektive za naprej. Te, dovolite mi, da začnem s plačilno situacijo. Posem jasno je, e, e svoje e, račune moramo plačati. O tem se ne pogovarja. Plačuni morajo biti plačani. Ampak znašli smo se nekoliko nepripravljeni. E, za ta čas, ko ni več veliko sredstev. Naj pojasnim to, kar sem rekla. Desetletja in desetletja je evropski eh, proračun eh, omogočal več plačil, kot pa je bilo dejanskih eh, plačil zahtevanih. In to več let za povrstjo. Zaradi tega se je ustvaril napačen občutek. Eh, napačno prepričanje, da so sredstva neizmejna. In eh, to je bil čas, ko sta se svet in komisija trudila, da bi absorbirala eh, razpoložljiva sredstva. Ogromno milijonov je ostalo neporabljenih in to je ustvarilo neko eh, kulturo potrošnje, vendar pa eh, smo se sedaj znašli v slepi ulici pred zidom. Sredstev ni več toliko, po drugi strani pa se je povpraševanje po eh, sredstvih povečalo. To velja za leta 2010-2011, takrat se je začela kriza. Sedaj države članice potrebujejo več denarja od eh, Evropske unije za domačo porabo, istočasno pa je prišlo tudi do spremembe in sicer eh, imamo novo večletno perspektivo, eh, ki je začela veljati leta 2014 in ta večletna eh, perspektiva eh, predvideva manj denarja kot eh, v preteklosti. In sedaj eh, vidimo ta kup računov, eh, ki stralno raste in sedaj eh, se trudimo, da bi ta eh, plačila izvršili, ne da bi pri tem ogrož, ogrozili nove programe v nove finančni perspektivi. V tem procesu je Evropski parlament odigral zelo pomembno vlogo. Zato, ker je Evropski parlament v pogajanjih eh, za novi večletni finančni okvir zahteval fleksibilnostjo eh, fleksibilnost večjo kot pa v prejšnjih letih. In to je bilo čisto prav, kajti ko moramo eh, uprav, upravljati in izvrševati eh, bolj omejen račun, potrebujemo več fleksibilnosti. In ravno ta fleksibilnost nas je rešila. Leta 2014 smo si lahko izposodili, eh, če lahko tako rečem, da se pravi, da smo lahko uh, plačila, obveznosti za plačila prenesli iz uh, prejšnjih let, tako da smo lahko uh, plačali tisto, kar smo morali. In to je parlament omogočil. Na ta način smo vsaj stabilizirali uh, to število neplačanih računov. 25 milijard imamo na, smo imeli na koncu leta neplačanih računov. Po drugi strani pa smo se tudi zavezali, da bomo oblikovali takšen načrt plačevanja, da bo situacija eh, boljša v letih 2015 in 2016. Dovolite mi, da povem, kaj ta načrt plačevanja predstavlja. Najprej ta načrt predstavlja eh, boljše podatke eh, po kakovosti in bolj konsistentne podatke. Na ta način bomo bolje napovedovali odhodke in to na način, eh, ki bo omogočal optimizacijo sredstev. Če e, imamo več denarja, kot ga potrebujemo, niti ni važno, kdaj se plačajo računi, kako so strukturirani projekti. Ko pa so sredstva omejena, ko so te omejitve hude, potem pa ta spo, e, sposobnost e, načrtovanja in izvrševanja postane zelo pomembna. In Do sedaj podatki niso bili vedno najboljše kakovosti. Kot eh, poslanci in poslanke dobro vedo, obstaja eh, naslednja zgodba. Svet nam vedno eh, govori, mi vam sploh ne verjamemo, komisija, vrnite se eh, z eh, novimi rešitvami, sigurno boste kje našli kakšne prihranke. Ampak prihranko ni, prihranko ne najdemo in to sliko moramo predstavljati vedno znova. Eh, Drugič, v teh zadnjih letih, zlasti leta 2014, smo sprejeli precej ukrepov na različnih področjih potrošnje. S temi ukrepi smo želeli izboljšati eh, izvrševanje evropskega proračuna. Ti ukrepi so bili malo ad hoc. Bili so eh, različni na različnih krajih. Eh, v pri pomoči, eh, to je bilo v mojem prejšnjem mandatu, smo se najprej srečali z eh, omejitvami in potem smo morali določene stvari spremeniti. No, ukrepe smo eh, ustrezno pregledali, smo jih institucionalizirali in sedaj so del načrta plačevanja. Tretjič, financiranje v leto 2016. Točno moramo vedeti, kaj lahko se proračunom za to leto naredimo, da normaliziramo situacijo na področju plačevanja. In četrtič, prav gotovo bomo oblikovali zaključke o tem, eh, kako bo vplival mestni pregled oziroma revizija proračuna. To je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da ta plačilni načrt eh, sprejme zase tako komisija kot svet in parlament. Gre namreč za verodostojnost Evropske unije. Prav gotovo ne izpademo najboljše, če majhna podjetja ali raziskovalce ali humanitarne organizacije se morajo tresti, ker ne vedo, ali bo EU plačala ali ne. Po desetletjih verodostojnosti si ne moremo privoščiti, da bi Eh, to verodostojnost ogrozili. In, in to tudi zaradi na, eh, naše samozavesti. Mi moramo ostati spoštovani kot zaupanja vreden partner v tujini in zaupanja vreden partner v naših državah članicah. Globoko sem prepričana, da bomo ob koncu leta 2016 priča izmerljivemu eh, iz, izmerljivim izboljšavam, otipljivim izboljšavah pri plačevanju in da se bomo naučili upravljati se proračunom, ki je bolj omejen. Prav tako sem globoko prepričana, da je to za nas nova priložnost. Kaj ti? Pri omejenem proračunu je nujno, da se človek bolj osredotoči na dodano vrednost tega proračuna, na rezultate, na Eh, eh, multiplikatorski učinek vsakega evra, ki se porabi na ravni EU. In kot tista, ki je odgovorna za to, se zelo zauzemam za to, da bi si oblikovali skupno mnenje o tem, skupen pogled, svet, komisija, parlament, pa tudi države članice. Se pravi, proračun, ki se bo osredotočal na rezultate, mora postati močnejši dejavnik za oživljanje gospodarstva, za eh, ustvarjanje novih delovnih mest, za ustvarjanje poštenih pogojev za ljudi v EU. Vemo, da je brezposelnost eh, v mnogih državah visoka in se ne izboljšuje. Dve tretjine držav članic se soočajo z eh, večjo revščino. To se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni in v Evropi smo obvezani, da se osredotočimo na rast, na delovna mesta, da uh, odpravimo socialne učinke krize. No, do teh idej nismo prišli kar tako. Te ideje se niso pojavile kot uh, strela z jasnega. obstaja študija, kredibilna, zanesljiva študija. Ta pravi, da, vel, da so kohezijski skladi v Latviji ustvarili 2,5 dodatne rasti, v Litvi 1,8, na Polskem 1,7 dodatne, eh, dodatne rasti. To je seveda koristno za omenjena gospodarstva, ampak to je koristno za celo Evropo, saj smo vsi med sebojno povezani. Potem je tu načrt Eureka, eh, To je pomemben načrt. Ta eh, uporabi eh, eh, osnovo evropskega proračuna, ga preoblikuje v multiplikator s tem, da zbudi likvidnost na sredstva, ki se daj spijo v naših sistemih. 75 milijard upajmo, da bo tako mogoče izvleči. Eh, teh likvidnostnih sredstev za podporo našim majhnim in srednjih podjetjem. In če bo to izkoriščeno, kot je treba, bomo imeli v Evropi 2,1 milijona novih delovnih mest. In eh, to so vsakodnevne naloge, to takšno razmišljamo. Ne, samo, ne smemo razmišljati samo o tem, koliko porabimo, ampak kaj, kaj ta denar prinese evropskim Eh, ljudem. Torej, denar moramo porabiti in biti odgovorni za način, kako bo porabljen. Komisija je temu zavezana. Močno. In še nekaj, čisto konkretno, ustvarjamo medinstitucionalno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z uspešnostjo. Eh, v tej skupini sodelujejo parlament, komisija, računsko sodišče in svet. In pri svojem delu vključujemo tudi uh, komisijo in države članice skupaj razpravljamo o rezultatih in odgovornosti. Za zaključek pa še nekaj besed o umestni, umestnem pregledu in o naslednjem večletnem finančnem okviru. Umestni pregled, tradicionalno gledano, je bil ta pregled takrat, ko je bilo veliko denarja, nekaj neravno zelo pomembnega. Sedaj je pa ta umestni pregled zelo pomemben in komisiji to zelo resno jemljemo. Eh, kaj moramo videti v tem mestnem pregledu? Moramo videti, kako so se prioritete spremenile, kaj lahko naredimo. Ko je bilo denarja veliko in ko je denarja veliko, eh, negativnih prioritet ni, kaj ti mogoče vse eh, financirati. Sedaj moramo biti pa dosti previdnejši pri oblikovanju prioritet, pri prilagajanju teh prioritet. Komisija jih ima deset, moramo jih ustrezno porazdeliti in prilagoditi proračunska sredstva glede na to, kako se svet spreminja. Svet se hitro spreminja, svet ne bo čakal sedem let, da bomo mi pripravili nove večletni finančni okvir. Ampak v tem pregledu želimo eh, nakazati tudi nekaj temeljnih filozofskih vprašanj. Mogoče bomo s tem tudi sprožili že sedaj razpravo o tem. Eno, eh, od teh vprašanj prihaja iz te eh, skupine. Kaj točno so eh, viri evropskega proračuna? Eh, kašne so pomankljivosti trenutnega sistema? Kako je mogoče te eh, pomankljivosti odpraviti? In če bomo že vnaprej imeli to razpravo, če bomo v celoti priznali, da je to zelo eh, težka naloga, kajti Vse, kar je s tem povezano, zahteva soglasje. To pomeni, da se mora strinjati vse predloge vseh 28 držav plus parlament. In sedaj moja zadnja točka, naslednji večletni finančni okvir. Prepričana sem, da je to za nas zelo velika priložnost. Lahko bomo jasno opredelili dodano vrednost evropskega proračuna. Jasno bomo opredelili tudi parametre tisto, kar je potrebno, tako da bomo lahko dosegli skupne velike cilje, energetska unija, digitalni trg. To so zelo velike stvari. Delo na tem se bo nadaljevalo v naslednjem obdobju. Kako dolgo naj bo to obdobje? Ali je sedem let najboljša, najprimernejša doba za večletni finančni okvir? Ampak več kot karkoli drugega. Izkoristiti moramo razprave v večletnem finančnem okviru za to, da bomo ustvarili eh, večji jo povezanost, večje soglasje o tem, kaj EU predstavlja v resnici. Kaj ti proračun je samo orodje za doseganje naših skupnih ciljev. Proračun ni cilj sam po sebi in zato upam, da boste vi kot parlamentarci eh, lahko prispevali k iskanju odgovora na to vprašanje. Komisija ima pa pred seboj delo, delo in še enkrat delo. Naša obveznost je služiti skupnemu interesu in moj namen je, da to tudi naredimo. Hvala lepa, gospa. V parlamentu obstaja institucija, za povezavo eh, z nacionalnimi parlamenti, to je odbor za evropske zadeve. Gospod Andrej Lazarevski ima sedaj besedo, on je podpredsednik odbora za evropske zadeve Poljskega parlamenta. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom poljsko. Mislim, da bo tako bolje za vse, vsekakor pa bolj praktično za me. Za njim povem kilka slov. Hvala. Od, eh, Najprej glede krize v parlamentih. Spregovoriti želim o zaupanju, o nizkem zaupanju državljanov v odnosu do Evropske unije. To je problem, ki traja že nekaj časa. In končni učinek je ta, da se državljani obračajo k populistom in ti premiki so očitni ne samo v Evropskem parlamentu, pač pa tudi v mnogih nacionalnih parlamentih. Zaupanje pa nastane v trenutku, ko se izpolnjujejo obveznosti. Če se obveznosti ne izpolnjujejo, potem zaupanje propade. Zdaj bodo verjetno vsi vzpostavljali povezavo z proračunom. To je tudi eden od razlogov za nezaupanje evropskih državljanov v odnosu do inštitucij EU. Ne glede na to, da smo vsi ponosni, da je bil proračun decembra lani sprejet, kajti delo nacionalnih parlamentov in nacionalnih vlad v spremenjenih okoliščinah, v Z nekim začasnim proračunom bi to bilo zelo težko, zato smo vsi zelo veseli, da je bilo možno skupaj s svetom doseči dogovor. Kot so povedali tudi predhodni govorci, kriza plačil ni nov pojav. To je položaj, ki se vleče že od leta 2011. Žal 80 odstotkov vseh zamud glede obveznosti se nanaša na kohezijsko politiko, To je politika, ki naj bi premustila razlike med državami članicami in neenakosti med državami in državljani. Kohezijska politika je nedvomno ena od najbolj učinkovitih politik EU. Njeni rezultati so vidni. In o tem se lahko prepričamo tudi tako, da si ogledamo, katere so bile spremembe, ki smo jih recimo doživeli na polskem v preteklih nekaj letih. Na polskem je problem zamud s plačili zadeval različne akterje, izvajalce projektov in vlada je zato skušala poseči, In v obdobju 2007-2013 eh, nekako poseči zato, ker so plačila zamujala za več milijard evrov. V novem programskem obdobju 2014-2020 bomo uporabljali podobno prakso. Vendar pa v tej situaciji bodo predhodna izplačila nižja. Vlada mora v tej situaciji seveda plačati tistim podjetjem, ki izvajajo projekte, pri tem pa se mora opirati na nacionalni proračun, kar pomeni, da potrebujemo več prožnosti pri upravljanju z nacionalnim proračunom. Prav tako pa gre tukaj tudi za odnos med nacionalnimi parlamenti in Evropsko komisijo, vendar pa Evropska komisija zaradi nerazumljivih razlogov blokira plačila tudi če so upravičenci izpolnili vse pogoje. Vendar pa vsi vemo, da je evropski proračun odvisen od nacionalnih prispevkov, zato situacija nikakor ni rožnata. Zaradi zamud z izplačili Evropska komisija predlagala spremembe pri proračunu 2014, Poljska je te spremembe podprla, zlasti kar zadeva kohezijsko politiko. Mnogi od predlogov komisije so bili tudi dejansko sprejeti. Zelo Težko je bilo tudi sprijeti to, da so države morale povečati svoje neto prispevke. Zlasti Združeno kraljestvo je bilo najbolj prizadeto. Popravki so bili namreč precejšnji in nekatere države članice so eh, ta prispevek lahko ustrezno prerasporedile. Letošnje leto bo zelo pomembno za ravnovesje proračuna EU. O tem je govorila tudi gospa komisarka. Programi za obdobje 2007-2013 bodo morali biti zaključeni, tako da bomo imeli nova izplačila. Pri programih za 2014-2020 pa vidimo, da bo več prevzetih obveznosti. Potem je tu še problem konflikta v Ukrajini in krize v Grči. Situacija v Ukrajini je nepredvidljiva. Ne vemo, kako naj se odzove Evropska komisija, ali se bo še ukrepil embargo Rusije. Poljski parlament ne vidi, da bi prišlo do kakih sprememb na kratek rok, čeprav je gospa komisarka dejala, da se bo Evropska komisija zelo potrudila. Potem je tu še vprašanje grškega dolga. Jasno je, dolgovi oziroma posojila morajo biti poplačena in Grčija mora spoštovati svoje obveznosti. To mora veljati za vse članice Evropske unije. Skupna izjava sveta in parlamenta glede prevzetih obveznosti, to, kar spremlja proračun za leto 2015, uliva zaupanje. Upamo, da bodo vse države članice spoštovale svoje obveznosti, ki so jih prevzele. Hvala lepa za vašo pozornost. Euh, Hvala. In sedaj, zato, da bi predstavili realnost, smo povabili dva, dva govornika, najprej gospoda Žanuela Goljica. Tje, ki je predsednik odbora za evropske zadeve in mednarodno strategijo v regionalnem svetu v deželi Loire. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje poslanci. Najprej hvala gospodu Artviju za povabilo, da pridem sem in da lahko predstavim, kakšne so posledice zamud pri plačilih na terenu. Sam sem zagovornik Evropske unije in ne bom govoril v imenu ene regije, temveč bom govoril v imenu Evropske unije, njenih regij. Rad bi predstavil sporočilo nas, ki smo pravzaprav projekcije Evropske unije na terenu. In uh, mi zagovarjamo Evropsko unijo unijo in mi smo pristojni za to, da državljani zljubijo Evropsko unijo in to je velik izziv in to je izziv, ki se ga moramo skupaj lotiti. Predstavljam regijo uh, Pays de l'Elvah in za obdobje 2014-2020 imamo pomembno vlogo za spodbujanje evropskih politik na uh, ozemlju te regije in zato, da damo pravo vrednost Evropske unije v naši regiji. In pri nas so številne pobude, ki jih financirajo evropska sredstva, vendar mm, prihaja do težav in to še poslepšuje podobo Evropske unije pri naših državljanih. Gospod Artuis je že spregovoril o tem in Eh, ravno zato bi rad predstavil eh, to, kar se dogaja pri nas. V obdobju 2007-2013 eh, smo, smo imeli situacijo, da je pravzaprav prefekt regije tisti, ki je moral predstaviti stanje plačil. Leta 2012 smo že bili priča zamudam pri izplačilih iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. In tako smo šele ob koncu leta dobili eh, Eh, plačila in poprečna zamuda pri plačilih je bila 144 dni. To je kar dolga zamuda. In torej Evropska komisija se ni držala zakonskih določb glede tega, kdaj in v kakšnem roku mora plačati svoja plačila in Evropska zakonodaja določa, da v roku dveh mesecev. Uh, torej, prišlo je do presešnih e, eh, zamud in te zamude in te prekinitve plačil so sprožile verižne reakcije. To je bila težava za lokalne proračune. Sami upravičenci so uh, imeli težave zaradi teh zamud pa to je tudi težava za celotno Evropsko unijo, kajti na ta način uh, je Evropa uh, poslabšala svoj ugled pri državljanih. Torej, pri nas je pristojna agencija za uh, razdeljevanje sredstev se odločila, dajati na voljo sredstva upravičencem za to, da ne bi prišlo do težav pri izvajanju projektov. To je bilo v obdobju 2007-2013. No, ko pa gre za obdobje 2014-2020, naj povem, da je situacija težavna za francoske regije in francoske regije um, ne bodo mogle dajati predujmo za evropska plačila, kot so to lahko počele v preteklosti. In zamude pri plačilih se dogajajo in eh, mi se s tem vsak dan srečujemo in to se vse skozi ponavlja. Tudi vedno več nadzorov imamo, imamo evropske uh, nacionalne inšpekcije uh, projektov in sam se sprašujem, ali smo sploh sposobni se držati uh, razumnih rokov za plačila. In potem vprašanje uh, samih subvencij. Zato, da nekdo dobi uh, sredstva, mora skozi zelo zapleten uh, proces. Seveda je to potrebno, prav tako so potrebne inšpekcije in nadzori, vendar naj povdarim, da včasih res pride do velikih zamud med plačilom sredstev in tem, kdaj upravičenci dejansko ta sredstva potrebujejo. Torej, uh, Evropska komisija daje na voljo uh, financiranje, uh, potrebno pa je tudi sofinanciranje in zamude lahko privede do težav in evropska pomoč, evropske subvencije zgubljajo svoj pomen, saj ne spodbujajo več razvoja strukturnih projektov. Prav tako niso več eh, faktor gospodarske rasti. In številni izvajalci majhnih projektov nimajo dovolj sredstva, da bi lahko izvajali evropske projekte. In torej naložbe so ogrožene in ravno naložbe so tiste, ki bodo spodbudile rast v Evropi. Rad bi predstavil dva konkretna primera, s katerimi smo se spopadli v naši skupnosti. Imamo tehnološki center ki se ukvarja s kompozitnimi uh, sredstvi in, in 41 milijonov evrov je bilo potrebnih za to naložbo in tudi Evropski sklad za razvoj podeželja naj bi dal del sredstev. No, sam projekt se je začel sedem let preden smo dobili prva sredstva strani uh, sklada. No, potem imamo še en projekt, ki smo ga začeli ta 2011. In doslej smo dobili šele 60 odstotkov za ta projekt, ki je zadeval novo železniško povezavo torej sam postopek, sam proces pridobivanja sredstev je uh, zelo dolgotrajen. In potem, kako uh, upravičiti porabo sredstev, to je včasih zelo zapleteno. In tudi upravljavski organi to težko vse analizirajo. Torej, to vse nas pripelje do tega, da je tu veliko dela uh, za lokalne skupnosti in potem imamo tu še številne nadzore, imamo prekinitve, imamo številne zamude in to je vse breme za lokalne skupnosti. In države članice morajo spoštovati makroekonomske, makroekonomske zahteve, ki jih nalaga Evropska komisija. In morajo se držati zelo strogih pravil glede proračunske premankljaja. Razumem, da je težko najti operativne rešitve, vendar pa bi rad povedal nekaj. Sam delujem na terenu in sem zagovornik Evropske unije na terenu. In naj povem, da evropski državljani ne razlikujejo med pristojnostmi enih in drugih. Ne gre za to, da si podajamo žogo. Ne, Evropa je za državljane ena celota in menim, da moramo zato skupaj reševati te težave, ki so povezane z izplačevanjem evropskih sredstev iz evropskih skladov. Torej, pozdravljam eh, eh, pobudo gospoda Artuija. Naj povem, da je naša regija pripravljena sodelovati z vami, zato da bi našli konkretne rešitve, zato da predstavimo svoje izkušnje z terena in upam, da bomo našli skupaj način, kako bo Evropska unija, Evropski projekt napredoval tudi v regijah in na terenu. Hvala, Hvala gospod Volte, za to konkretno predstavitev. Hvala, da ste predstavili, kakšne, do, do kakšnih škod prihaja na lokalni ravni zaradi zamud pri plačilih. Potem imamo tu še eno pričevanje gospoda Santosa Jorne, ki je župan uh, mesta eh, Arroja de la Luz v Ekstremaduri v Španiji. Gospod Jorna, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospe in gospodje. Hvala. Ja, gospodu predsedniku odbora za proračun za povabilo, da pridem sem na ta sestanek, da vam lahko predstavim eh, eh, perspektivo španskega župana eh, glede razvoja naše občine. Rad bi predstavil tudi svoj vtis glede tega, kakšne možnosti bi bilo dobro uvesti zato, da bi bolje zvali evropske sklade. Najprej bi rad eh, čestitev za to, da so se evropske institucije odločile za to razpravo, kajti gre za razpravo, ki je pomembna za naše občane in treba je eh, vključiti občine. Občine so tista raven, odločanja, ki je najbližje državljane Evropske unije. Najprej bi stavil svoj kraj in govoril bom o svojem kraju. Torej, sem župan že 12 let, Aroja de la Luz. To je uh, majhno mesto z nekaj tisoč prebivalci v Ekstremaduri. Mi smo edina regija v Španiji, ki je še naprej prej v uh, prvi skupini konvergenčnih uh, regij. In ko govorim o svoji občini, govorim o realnosti št tudi številnih občin v Španiji in Evropske unije. Prejšnji, prejšnji leto smo dosegli nek rekord, ki je meni zelo pomemben pri nas se je rodilo 53 otrok. Že veliko let se pri nas ni eh, rodilo toliko otrok. To je za nas eh, zelo pomembno. In kaj pri nas najprej eh, dobijo otroci, ko se rodijo? Dobijo člansko izkaznico za lokalno knjižnico. To je pomemben korak za to, da dosežemo enakopravnost družbe. Smo pa uh, tudi prizadeti zaradi brezposelnosti pri nas. V, našem, v naši vasi smo bili uh, najprej predani živinoreji, kasneje pa smo se začeli ukvarjati z gradbeništvom. No, sedaj pa smo zelo prizadeti zaradi brezposelnosti. To pa je tudi sicer uh, Mm, zelo pogosto v številnih regijah Španije in Evropske unije. Kaj si želimo? Želimo si dostojnega življenja, želimo si enakopravnost in tu si želimo pomoč Evropske unije. Za, naš, za naše mesto je zelo pomembno, da smo dobili sredstva Evropske unije. Uh, skupaj z našimi sredstvi in z evropskimi sredstvi spreminjamo produktivni model naše vasi in 500 eh, eh, um, občanov je vključenih v vseživljenjsko usposabljanje. S pomočjo evropskih in lastnih sredstev eh, spodbujamo ekološko kmetovanje. Kmetje, ki so opustili kmetovanje, so prepustili mladim kmetom uh, Eh, zemljo, zato da jo obdelujejo. Imamo tudi eh, zadrugo mladih kmetov, ki sami neposredno prodajo svoje pridelke. In s pomočjo evropskih in lokalnih sredstev smo eh, vzpostavili nove infrastrukture, ki prej niso obstajale, naprimer dom za upokojence, vrtec, in s tem smo tudi ustvarili nova delovna mesta. Poleg tega sta kultura in šport postala pravica v našem kraju in ni, šport in kultura nista več luksus, kot je bilo to nekoč. Eh, če plačajo 10 evrov, si naši državljani lahko vsak teden ogledajo film v kino. Pri nas imamo eh, tudi zelo dobro odbojkarsko ekipo in vse to spodbuja občina s pomočjo evropskih sredstev. Eh, občina s pomočjo Evropske unije spodbuja podjetništvo. To je pomembno za spremembo eh, naše občine. Leta 2003 smo imeli nekaj več kot 100 podjetij, sedaj pa jih imamo več kot 200, torej enkrat več kot pred desetimi leti. Spodbujamo eh, trgovino, spodbujamo konkurenčnost, vendar kljub temu spodbujanju, kljub novim infrastrukturam, danes še vedno moramo delati za to, da bomo vključili brezposelne. In zato smo spostavili sklad za reševanje uh, um, občanov, zato da eh, nihče ne bi izgubil dostojanstva medtem, ko čaka na delovno mesto. Torej vsakdo lahko dobi sredstva za plačevanje položnic, če mu zmanjka denarja. Torej, nimamo nobenih dolgov in našim dobaviteljem plačujemo v roku 30 dni. Smo majhna um, občina, še vedno smo v konvergen, kom, kom, konvergenčna regija celja ena, vendar vseeno lahko povem, da so nam evropski skladi zelo uh, pomagali pri uh, razvoju. In danes bi rad povedal, kako je mogoče, da pri usposabljanju brezposelnih ne dobimo uh, eh, sredstvo, plačila zamuja več mesecev. Na zadnje uh, smo dobili sredstva uh, novembra in decembra 2014. Prav tako prihaja do zamud pri uh, plačilih jamstva za mlade. Uh, In če želimo spodbujati zeleno zaposlovanje, kako je potem mogoče, da evropska sredstva eh, pridejo do nas šele eno leto po tem, ko se zaključi projekt in potem mora občina zagotoviti ta sredstva. Kako je mogoče, da Evropska komisija eh, financira eh, projekte za spodbujanje zdravja otrok. Uh, In tu gre za projekte, kjer je sodelovalo več držav članic in kjer je komisija obljubila 60 odstotkov. Uh, no, izkazalo pa se je, da je komisija svoj delež plačala šele leto in pol po zaključku tega uh, evropskega projekta. Kako je mogoče, da projekt, ki ga uh, financira Evropska uh, komisija, financira zato, da bi imeli uh, tehnološki park, vendar se je na koncu izkazalo, da moramo mi uh, dati predujem skoraj 100 odstotno in šele čez eno leto bomo lahko dobili sredstva strani Evropske komisije. No, vse to pa so stvari, ki se dogaja pri nas, pa tudi drugot. In potem pridemo v situacijo, ko dejansko prihaja do velikih zamud pri plačilih projektov uh, v občinah in v regijah. In to povzroča številne uh, težave tako za izvajanje projektov, kot tudi za proračune občin, regij in držav. Torej, Arroyo de la Luz je kraj, kjer se tako kot eh, drugot veliko dela na tem, da bi izboljšali situacijo za naše državljane, da bi imeli občani boljše priložnosti, za prihodni razvoj. In zato potrebujemo uh, evropska sredstva, zlasti v naši regiji, ki je še vedno v prvi konvergenčni regiji. In nujno je, da ta sredstva pridejo k nam pravočasno. In pogosto prihaja do uh, zamud zaradi težav z likvidnostjo in regionalni organi potem pošljajo naprej denar upravičencem z še večjo zamudo. In eh, zakaj? Zato, ker prihaja do težav z likvidnostjo. In potem imajo občine težave, kajti začnejo nek uh, projekt, sredstev za en pa ni in potem mora občina uh, si sposoditi denar za to, da uh, plača za dokončanje projekta. In seveda to povzroča velike težave za občine in lahko tudi povzroča zadolženost občin. In torej pogosto pridemo v situacijo, da so številne občine se že odločile ne razvijati projektov, ki jih sofinancira Evropska skupnost, ker se tega preprosto ne morejo privoščiti. In pogosto se torej občine na tak način odločajo za izbiro projektov. In potrebujemo jasnost, moramo vedeti, kako se uporabljajo uh, evropska sredstva. In menim, da obstajajo torej pomembne razlike pri izvajanju evropskih programov. Torej, občine Evropske unije si želijo Eh, da bi izvajali odločena priporočila in sicer nujno je, da bi imeli evropsko normativo glede rokov plačil in glede načina plačil evropskih sredstev. Treba je um, nadzirati izvajanje teh plačil in roki morajo biti jasno določeni. Drugič potrebujemo sisteme, ki bodo omogočili, da ne bo treba občinam dajati 100 odstotnih avansov za projekte, ki jih financirajo evropska sredstva. Tretjič. Moramo zmanjšati roke za plačevanje evropskih sredstev. Če občina ali regija uh, izvrši svoj del financiranja, potem ne smejo zamujati evropska sredstva. Potem četrtič, potrebujemo program nadzora, tako da se um, nadzira izvajanje programov, ki jih financirajo evropske skladi. Potem petič, moramo spodbuditi uh, sodelovanje državljanov tudi ko gre za razdeljevanje sredstev. Moramo proučiti smiselnost uh, programov in moramo tudi spremljati, kako so se izplačile evropska sredstva in ali je prišlo do drugih verov sofinanciranja. Šestič. Moramo občasno revidirati financiranje projektov zato, da vidimo, če je prišlo do zamud in če se je dejansko vsakdo držal svojih odgovornosti. Vsakdo mora prevzeti svojo odgovornost, naj si bo na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Torej, če dobimo sredstva iz različnih verov, je nujno, da ta sredstva pridejo v nekem razumnem roku, mesecu, mesecu in, uh, in pol, ne pa 15krat dlje. Kaj se zgodi, če občina ne more plačati svojih zaposlenih? Kaj se zgodi, če občina ne more financirati uh, celotnega projekta? to ni prav. Potem se občine odločijo, da ne bodo sodelovali pri evropskih eh, projektih. Danes v Rojderalus, ki je občina, ki potrebuje evropska sredstva za to, da bo lahko poskrbila za dostojanstvo svojih državljanov, za to, da bomo eh, dosegli razvoj. In ta, to financiranje ne sme zamujati in tu gre za pomembne, za pomembne odločitve eh, za ljudi, ki živijo v majhnih krajih in vseh naše velike Evrope. In mislim, da morate razmišljati o nas, eh, razmišljati o naših vaščanih in državljanih in tudi razmišljati o naših vaščanih in občanih, razmišljati o celotni Evropi. Hvala, gospod Župan najprej naj povem, da bomo imeli prevod v Maltešnjo do konca uh, uh, konference. Gospa komisarka pa nas mora zapustiti ob 12.35. In kot vidite, uh, torej. Uh, nekateri ne morejo takoj plačati in komisija pač skuša Eh, storiti, kar lahko. No, slišali smo dve pričevanji in jasno je, da je za vlade nujno, da predstavijo svoje stališče, torej to je sedaj situacija, ki ne sme trajati. Sedaj bom dal besedo gospe Grasle, ki je predsednica odbora za pročnost in odbor v parlamentu. Izvolite. Imate dve minute, izvolite. Hvala lepa. Gospa komisarka, gospod predsednik. Zanimivo je bilo to, kar smo slišali. In kot predsednica odbora za nadzor proračuna, to je naš vsakdani kruh. Sem tudi poročevalka za proračun za leto 2013 in rada bi povedala par stvari. Skrbi nas, da ne deluje sistem menedžmenta in nadzora v državah članicah. Zato bi resnično rada opozorila na to in prosila, da poskrbite za to. To ima namreč finančne posledice pri kmetijstvu, glede tržnih ukrepov. Imamo 200 milijonov evrov, ki so tvegana sredstva, zato ker ne moremo jamčiti sredstev. Potem imamo podobne številke tudi na drugih področjih. V Španiji 150 milijonov, Francija 200 milijonov, Velika Britanija 180, Grčija 170. To so neposredna plačila. Pri razvoju podeželja 600 milijonov. Uh, ki so tvegani in sicer ne, pri 19 državah članicah, 31 postavkah. Potem skupaj. Tako gre to naprej na področju strukturnih skladov 440 milijonov evrov. Imamo tudi napačno poročanje iz držav članic. 59 milijard na področju kmetijstva imamo vsako leto, kjer najdemo napako, ni cela 67 odstotkov. Komisija je to potem popravila na nič 6,6. To so precejšnje spremembe in tega ne moremo sprejeti. Zato resnično pozivam, da poskrbite za sistem upravljanja in nadzora ali pa pri inštrumentih finančnega inženiringa. Pri razvoju podiželja ima EU denar, ki ga je izplačala Romuniji, Bolgariji, Litvi, Italiji. 430 milijonov evrov, niti en upravičenec tega denarja ni prejel. To bi rada povedala. Na kratko, to je povzetek mojega poročila, ker se mi zdi, da to zahteva pozornost. Župan je dejal, da se zadeve dopolnjujejo, zato lepo prosim, poskrbite za sisteme nadzora v državah članicah, kajti to je v tem trenutku za nas največji problem. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Potrebujemo nadzor, vendar pa moramo paziti na to, da ne bo eh, sistem postal preveč eh, kompleksen. Gospod Lambert gospod predsednik mislim da tukaj ne gre samo za vprašanje verodostojnosti ker izplačila niso izplačana gre tudi za to da so projekti ogroženi bodi si na področju eh, kmetijstva eh, ali pa sociale vidimo da se tu pogovarjamo o sredstvih več sto tisoč evrov in to so sredstva, ki niso izplačena. In tu se pojavlja vprašanje, ali ni Evropska unija sama tista, ki bi morala oblikovati svoje programe tako, da bi bili ti bolj smiselni in da bi tako, kot smo razpravljali danes dopovdan tu na plenumu, da bi resnično bil to nek prepoznaven prispevek, uh, kot eh, nek človekoljubni prispevek ali za izboljšanje infrastrukture. Kratka pripomba. Že prej smo slišali, da bi ta sredstva morala služiti tudi gospodarstvu, če je izhodišče, da morajo nacionalni proračuni financirati za to, da dobimo ta sredstva, potem vidimo, da tu ni nobenega učinka in da se tu dejansko odpirajo proste finance za nacionalne parlamente potem strukturne reforme, sredstva koncentrirati in ložiti tam, kjer bomo dosegli ta cilj, da oživimo gospodarstvo. S tem bi se verodostojnost EU bistveno povečala, istočasno pa bi se tukaj zmanjšala uh, v pomenu vprašanj, kot je verodostojnost in odprti neplačani računi. Merci, Hvala lepa, gospod Demogolfi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim eh, predsedniku odbora zahvaliti za to, ker je ta tema vključena v dnevni red. Eh, ta tema je zaskrbljujoča tudi zaradi zneskov in tudi zaradi tega, eh, ker bo treba te zamude pokriti In to velja tudi za uh, skupnosti. Eh, mene zanimajo spori, ali je sedaj prišlo do kakšnega spora, ali je kdo zahteval uh, zamudne obresti za neplačane račune. Kaj ti običajno se to dogaja pri neplačanih računih? Drugo vprašanje. Zanima me, pri kakšnih programih prihaja do uh, teh zamud. Uh, slišali smo, da gre tu za večje programe ampak vseeno me zanima, kakšni so vzroki eh, teh zamud. To me zanima zato, ker bi želel razumeti, zakaj je prišlo do teh zamud. Hvala lepa. Gospod Sifrit. Thank you, thank you, and... Hvala lepa. Hvala predsednik in hvala tudi gospa komisarka, da ste se bili pripravljeni vključiti v pogovor z nami in kolegi iz nacionalnih parlamentov glede te pomembne tematike. Hvala tudi gospodu Artuiju za zelo nazorno predstavitev dejstev, s katerimi se zdaj soočamo in tudi za zelo natančno predstavitev situacije, eh, v kateri smo se znašli pri pogajanjih svetom prejšnje leto pa tudi glede proračuna za letos. Dejstvo, da se danes pogovarjamo o neplačanih računih s kolegi iz nacionalnih parlamentov, kaže na to, da se zavedamo vloge in koristi teh plačil v razpravi in pri reševanju te problematike. Lani Tako kot ste dejali, gospa komisarka, smo uspeli stabilizirati ta problem, ampak nismo še dosegli trajnostne rešitve. In ob koncu leta 2014 smo se uspeli izogniti težavam, vendar pa bi te lahko postale realnost danes, jutri, kadarkoli letos. In lahko bi se zgodilo, da ne bo možno financirati programov, kot se je to s programom Erasmus zgodilo leta 2013. Zato je naša naloga poslancev, bodi si nacionalnih ali evropskih parlamentov, da konstruktivno sodelujemo pri iskanju trajnostnih in dolgoročnih rešitev za. Plačila. Mislim, da je to lahko le nek pristen sistem lastnih virov, ki bo enostaven in pregleden. Komisarka, bil bi hvaležen, če bi nam lahko kaj več povedali o tem, ali verjamete, da dolgoročno rešitev lahko dosežemo v sedanjem zakonodajnem okvirju. In drugič, kakšno je stališče komisije glede vloge, ki jo nacionalni parlamenti lahko odigrajo pri obravnavi tega problema, namreč eh, neustreznih izplačil, še zlasti glede na odnos, ki vlada v 28 državah med parlamenti in vladami. Hvala lepa. Merci. Hvala. Besedo dobi gospa Ana Madrazo. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali to priložnost da lahko predstavim svoje mnenje, vizijo Španije. In Španija je zelo zavezana k svoji pripadnosti EU. Danes dopoledne smo veliko govorili o primernosti in usklajenosti vrčevalnih politik s politiko rasti in zaposlovanja. In naj povem, da se je Španija zavezala k plačevanju svojih dolgov, k zmanjševanju proračunske primankljaja in eh, finančne konsolidacije. Hkrati smo se odločili tudi za eh, strukturne reforme, ki vplivajo na špansko gospodarstvo. Sedaj Španija uh, ni več v recesiji, temveč dejansko dosega precejšno gospodarsko rast in zmanjšuje svojo brezposelnost. Zato bi rada povedala, da smo eh, predani evropski ideji, hkrati pa menim, da poleg eh, fiskalne konsolidacije je treba spodbujati eh, politiko gospodarske rasti. Menim, da je zato zelo pomembna vizija, ki jo predstavi španski župan, glede tega, da moramo še naprej dajati na voljo strukturne sklade, saj bomo tako spodbujali eh, gospodarski razvoj in zaposlovanje v Španiji. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa. Glede na to, da mora gospa komisarka ob 12.45 oditi, ji bom sedaj dal besedo, da bo lahko odgovorila na prva postavljena vprašanja. Uh, you, really Hvala. In opravičujem se, ker imam druge obveznosti. Gre za skupino žensk in mislim, da bi bilo zelo nespoštljivo, če se tam ne bi pojavila. Mimo grede, ena od mojih nalog kot komisarka za človeške vire je tudi ta, da dosežemo napredek, kar zadeva vključevanje in da do konca tega mandata dosežemo 40 odstotno vključenost žensk v vodilnih strukturah. In eh, naj ob tem povem samo še to, da je bilo zelo zanimivo slišati besede gospoda župana, ki je govoril o tem, da bi morali povečati vključenost žensk tako, da bomo imeli moške in ženske nogometne skupine in da bodo tudi vse zmagovale. Ampak nekoliko resneje. To, kar smo najprej povedali danes, je najpomembnejše. To pa je kritičnost vzpostavitve, ponovne vzpostavitve zaupanja z našimi državljani. Glede pomena Evrope, zanesljivosti Evrope, seveda je vprašanje plačil del ponovne vzpostavitve zaupanja. To je pomembno za skupno dobro in za skupno Evropsko unijo. In ravno zato jemljemo vprašanje plačil ki jih moramo spraviti na neko vzdržno raven do leta 2016, zelo resno. Štiri pripombe kot odgovor na povedano. Najprej, glede zamud. Slišala sem dramatične primere zamud in vsakokrat, ko se to zgodi, je nekdo prizadet. Lahko je to podjetje, lahko se zgodi, da je treba plačati obresti, V končni fazi je to spet davkoplačevalski denar, ki bi ga bilo možno bolje porabiti. Ampak zamude so žal rezultat več dejavnikov. Komisija oziroma najdaljša zamuda je pet mesecev. Kljub temu pa slišim, da račun ni plačan leto in pol. Zakaj? Zato, ker imamo zelo zapleteno pot mi dobimo zahtevek za plačila, to pošljemo centralnemu organu, potem lokalnemu, končno pride to do upravičenca in iz vrste različnih razlogov povezanih z denarnim tokom lahko pride do takih zamud. Kolektivno gledano je naša dolžnost, da si prizadevamo za poenostavitev teh procesov. Eno, kar me pa izjemno skrbi, je to, da vsakokrat, ko dobimo pobudo za poenostavitev, začnemo dobro, potem pa gre zadeva skozi različne razprave s svetom, s parlamentom in ko potem pridemo do končne točke, se lahko zgodi, da je vse skupaj še bolj zapleteno na mesto enostavneje. To je treba prekiniti. Sama sem trdno odločena, da poenostavitev pomeni točno to, da začneš z nečim, kar je bolj zapleteno in na koncu dobiš nekaj enostavnejšega. Ne more biti obratno. Priznati moram, leta prihajam iz zelo velike organizacije. Leta dolgo sem delala pri Svetovni banki. Mislila sem že, da poznam vso mogočo birokracijo in da me nič več ne more presenetiti. Pa sem se motila. Ugotovila sem, da obstaja veliko nepotrebnih zapletov, ki škodujejo naši verodostojnosti in ki načenjajo tudi zaupanje državljanov v nas. Vedno potrebuješ dva za vsako stvar in zato se moramo tudi mi zavedati tega cilja. Mi moramo služiti našim državljanom, zato pa potrebujemo proces, ki jamči rezultate in nič več. Ne smemo postati sovražniki dobrega. V komisiji smo trdno odločeni, da strukturiramo procese tako, da bomo najprej določili tisto, kar je nujno, brez česar ne moremo opraviti svojega dela, potem pa še tisto, kar lahko naredimo, ni pa nujno. Potem pa se bomo sredotočili na prvi stebr, torej tisto, kar je nujno treba narediti. Upam, da bomo lahko računali na vašo podporo za to, da bomo resnično prišli do tega. Uh, 40 signatures uredba, ki je bila sprejeta, bi nam lahko zelo pomagala. 40 podpisov sem videla, pa samo 4 bi zadoščali. In lahko vam povem, da ostalih 36 bi bilo povsem nepotrebnih. To ni zato, ker bi bilo preveč administracije. Je to zato, ker vsak hoče nekaj svojega prispevati in tako človek stvari zakomplicira. Zelo dobro vemo, da ko je v kuhinji preveč kuharjev, vemo, kaj se zgodi s kosilom. In bojim se, da moramo biti veliko bolj disciplinirani. <laughs> Zrezek se prepeče oziroma zažge. My, my is, uh... Druga stvar, ki bi jo rada povedala, pa se nanaša na to, da v končni fazi so upravičenci tisti, ki nosijo glavnino tega negativnega učinka. In ravno zato tako zelo poudarjam osredotočanje na rezultate. Namreč mi moramo bolj dosledno graditi na naslednjem. Kaj tvegamo, kaj bomo izgubili, če ne bomo izvrševali dovolj učinkovito naših programov. In slišala sem tudi, da so vsi govorci na tak ali drugačen način omenjali, da je treba postaviti prioritete, jasne cilje in, zelo pomembno, narediti zadevo pregledno za državljane. Kajti najboljša oblika nadzora finančno gledano je preglednost in odgovornost, ki iz tega izhaja. Tu pa je velik problem in zanimivo bi bilo slišati, kako ga lahko rešimo. Pravzaprav smo zelo pregledni, tako zelo pregledni smo, vse objavljamo tako izjemno podrobno, da zaradi samih dreves gozda ne vidimo več ne moremo najti več tistega, kar iščemo, ker je vse skupaj zakopano v vseh teh pretiranih podrobnostih. Govorili smo že o prevelikem številu kontrola vseh preverjenih, enostavno moramo poiskati boljši način, kako to početi. Tretje. Kritičnost razmišljanja na ta način, da imamo seveda makroekonomske zahteve in seveda moramo zelo jasno povedati, da potrebujemo finančno zdravo EU. Vendar pa moramo to uravnotežiti tudi za težiščem narasti in sama bi dejala še bojem proti neenakosti pri komisiji prevladuje tako razmišljanje in prepričana sem, da vam je to povedal tudi gospod Juncker in to boste slišali tudi od mojih kolegov. Moja zadnja pripomba. Vprašanje glede dolgoročnih rešitev, ali jih lahko dosežemo v sedanjem okvirju. Seveda lahko ravnotežimo izkaze, seveda to lahko naredimo pod pogojem, da se zavedamo omejitev sedanjega finančnega ukvirja. Z drugimi besedami, ne moremo dati prevelikih zavez in biti moramo bolj previdni pri prevzemanju obveznosti. Tako da, ja, izkaza je možno uravnotežiti, vendar to ni pravo vprašanje. Pravo vprašanje je, ali imamo prave prioritete in ali je naš proračun usklajen z njimi. Nekdo je dejal, zakaj nimamo nekaj večjih projektov, ne pa toliko manjših, ker z njimi ne dosežemo pomembnejših rezultatov. Mislim, da ne gre za velikost. Majhni projekti lahko ustvarijo velike socialne koristi in to smo tudi slišali od govorcev. Gre bolj za to, ali nam je jasen naš namen in ali so sredstva usklajena s tem jasnim namenom. In ne nazadnje, ali vse to lahko uspešno naredimo s sedanjim načinom zbiranja sredstev, ko vidimo, da 80 odstotkov prispevajo države iz svojih proračunov skozi zelo grenek eh, postopek pogajanj. Moj odgovor je ne, mislim, da moramo poiskati način, da izboljšamo pogajanja, da nam bo jasen naš namen in da do sredstev pridemo na veliko manj um, sovražen način, kot se je to dogajalo pri mojih prvih pogajanjih, ki smo jih na srečo uspešno zaključili. Če torej želimo jasen namen in jasne prioritete, bi k temu dodala še naj bo vse skupaj enostavno. Nočem zlorabljati vašega časa. Vprašali ste še, oziroma nekdo je vprašal, ali so kakšni stori. Eh, spori, ali je kdo tožil zaradi eh, prepoznih plačil, eh, ali je kdo tožil za obresti. V tem trenutku ne vem, da bi potekal kak sodni spor proti komisiji. Vem, da je na lokalni ravni bilo nekaj sporom, pa kolikor vem, se vse skupaj ni končalo kot uh, sodni spor proti komisiji, gledam kolege, da mi potrdijo. Zaenkrat torej tega ni. Ampak morda je že bilo kaj poslanega, ne vem. Dejstvo, da do zdaj še ni bilo sodnega spora, ni razlog, da se sprostimo. Namreč 25 milijard je znesek, o katerem govorimo. In vsi smo slišali, kaj pomeni, da se 25 milijard evrov ne izplača. Vse to so povedali že govorci pred menoj. Veliko računamo na vas, upamo, da bomo poenostavili postopke, ampak tudi same države članice morajo kaj narediti. Se ni samo tista, ki komplicira, tudi nacionalne uprave so običajno akteri histerije eh, kompleksnosti. Torej tu eh, prav gotovo lahko še kaj naredimo. Eh, kar pa zadeva preostali del naše razprave, veliko upanja polagamo v eh, revizijo večletnega finančnega okvira. Upamo, da se svet ni eh, kar tako odločil za to, da bi enostavno samo nekaj naredil. Upajmo, da bo to res učinkovito, ampak Eh, trenutni eh, okvir je bil sprejet pred eh, obnovitvijo Evropskega parlamenta, se pravi pred evropskimi volitvami. Ampak upajmo tudi, da bodo države kaj naredile, da bodo rešile to vprašanje neplačil. In gospa komisarka, mislim, da je to ravno vesje, ki ga trenutno imamo, dokaj občutljivo. Najlepša hvala, hvala tudi vam, da ste ostali nekoliko dlje. Sedaj bom dal besedo drugim, ki ste se prijavili k razpravi. Gospod. Bojim se, da sem nekoliko popačil vaš priimek Jurkovič. Ali ste se prepoznali? No, poštovani predsedavajući, Eh, eh, Hvala lepa. Jasno je, da je dožniška kriza nekaj, kar vpliva na izgubo dostojnosti, kar pa je še eh, pomembneje to, da to vpliva na izvajanje projekta in tudi na samo spodbudo k temu, da se nekdo prijavi za nove projekte. No, uh, revizija, ki poteka glede večletnega finančnega okvira bi morala se osredotočiti na učinkovitost projekta. Na ta način bi tudi lažje korigirali projekte in se s tem tudi bolje pripravili na prihodni finančni okvir. En ukrep, ki bi lahko bil koristen, ne pa tudi končna rešitev, končna rešitev je vedno plačilo dolgovno, vendar. Uh, lahko bi uporabili razvojne banke držav članic. Vsi vemo, da vsak dolg v gospodarstvu povzroči tudi plačevanje zamudnih obresti. In sedaj imamo možnost uh, se temu izogniti. Torej, Evropska komisija ni zavezana k plačevanju zamudnih obresti. Torej, uh, uporaba razvojnih bank bi nam lahko pomagala, s tem bi pokazali, da smo lahko dobronamerni pri reševanju težav. Ukrepi Evropske centralne banke uh, vplivajo na proračune in to je ključna tema, o kateri bi se lahko pogovarjali, kaj to gotovo zelo vpliva in da obstajajo izračuni, kakšni so multiplikativni učinki teh ukrepov. Eh, vse to namreč vpliva tudi na zaposlovanje in seveda prihodnjo eh, vzdržnost proračuna. Hvala lepa. Besedo ima gospa Eder, ki je, eh, ki je poročevalka za proračun za leto 2015. Hvala ko smo se na sestanku koordinatorji odločili to dati na dnevni red, smo imeli dva cilja. Prvič, to, da bi se s kolegi iz nacionalnih parlamentov pogovarjali o dejanskih težavah zaradi neplačil in zato, da bi dejansko videli, zakaj gre. In mislim, da zelo dobro smo imeli te tri goste, ki so spregovorili o tem. Torej, da, da vidimo, kako to vpliva na naše občine, na naše regije in po drugi strani, da najdemo skupaj rešitve. Evropski parlament si želi podporo nacionalnih parlamentov pri iskanju rešitev. In poročevalka in oziroma poročevalec in komisarka sta govorila o velikih težavah, do katerih prihaja zaradi uh, zamud pri neplačilih. To se dogaja že od leta 2010 naprej. No, na papirju ima parlament enako težo uh, pri sprejemanju proračuna kot svet, pa žal v resnici to ni tako. Svet skuša usiliti svoje kriterije, svoje številke parlamentu in potem čaka. Uh, dokler parlament ne popusti. Torej, moramo nekaj spremeniti, moramo spremeniti ne le način pogajanja s svetom, temveč tudi način financiranja. Zato je za nas zelo pomembno, da naši kolegi iz nacionalnih parlamentov vedo, kaj se dogaja, da prihaja do neplačil, do zamud. Oni morajo izvajati pritisk na vlade, ki potem sodelujejo na svetu, zato da bo prišlo do sprememb pri spremanju proračuna in proračun je tisti, ki spodbuja naložbe. Če imamo uh, primankljaj v proračunu, je to celo nezakonito, kajti pogodba to prepoveduje. Torej, Torej, prosimo za pomoč kolege iz nacionalnih parlamentov. Naj izvajo pritisk, ko se pogovarjajo uh, s svojimi vladami in od njih zahtevajo, da storijo vse, kar lahko, zato da bo naš proračun deloval. Potem slišali smo o tem, kaj se zgodi, če imamo uh, zamude. Uh, pri plačilih. Seveda, poleg zamud eh, je potem tu še težava z zamudnimi obrestmi, vendar največja težava je to, da eh, ravno tiste regije, ki najbolj potrebujejo evropsko pomoč, so potem najbolj prizadete zaradi zamud pri plačilih. In seveda tu so, so krive tudi agencije na lokalni ravni in se potem seveda ne prijavijo. In Evropa mora unesti spremembe v svojo gospodarsko politiko. Imamo naložbeni načrt, vendar po drugi strani ne znamo izkoristiti svoj lastni proračun za naložbe. Še enkrat hvala, da ste dali to temo dnevni red in upam, da bomo nadaljevali s tem sodelovanjem in upam, da bomo lahko računali na podporo nacionalnih parlamentov, ko gre za obravnavo evropskega proračuna. Hvala lepa, gospod Bork. Estund. Tak so mihke, herr Uferande. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. evropskim poslancem lahko obljubim, da vsaj strani našega nacionalnega parlamenta pri tej zadevi ne bo kakšne dodatne pomoči. Treba se postaviti vprašanje prioritet. Kaj točno bomo izbrali med posameznimi stroški? Če bomo zdaj to vse skupaj prevalili na evropske proračune, to ena možnost. Lahko pa to prevalimo na posamezne zaposlene, za poklice, na sektorje. Uh, To je potem nacionalni pristojnosti. Ampak mislim, da je dobro, da lahko o tem razpravljamo. Pozdravljam današnjo razpravo. To je vprašanje, za katero moramo najti rešitev, ampak na nacionalni ravni imamo tukaj predvsem malo možnosti ukrepati. Sicer lahko našim ministrom naložimo kakšne naloge, kakšne smernice, to pa je tudi vse. V 15 letih, odkar sem v švedskem parlamentu še nikoli nismo podob, imeli podobne razprave, kot je ta danes. In mislim, da bi lahko to storili. Če menimo, da gre tukaj zdaj za prostovoljno izgubo denarja. Prostovoljen prenos sredstev iz naših proračunov, naprimer za financiranje šolstva, zdravstva in to prenašamo potem v evropski proračun, potem je to napačen pristop. Moji švedski voljivci niso pripravljeni plačati več kot 2 milijardi švedskih kron, ki jih Švedska že zdaj namenja evropski proračun. Zelo me skrbi, da Evropski parlament dobiva vtis, kot da ima pravico do več sredstev. Tu gre za denar, ki ga za parlament, ki ga parlamentu namenjajo države članice. To je težava. Upam, da bomo lahko še naprej o tem govorili v okviru dialoga. Dialog mora obstajati, ampak treba se je priznati, da smo v to razpravo stopili z različnih zornih kotov, z različnih izhodišč. Za konec bi še povedal, da si želim razpravljati o tem, kako urediti, kako spraviti v red vse proračune, ampak to je vprašanje, ki je skoraj da posem v rokah Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Nas nikoli ni nihče vprašal za mnenje. 15 let sem že v pr švedskem proračunu, nikoli nismo bili del te razprave. No, zgleda, da bomo morali organizirati take sestanke, kot je ta. Večkrat moramo de delati skupaj in si izmenjati eh, mnenja o tem, kar nas skrbi. Erik van der Poj. Eh, A ste razumeli? Sem, eh, sem brat predsednika Van Rompuy je moje ime. No, se spoštujem. Se upravičujem, pardon, in moje spoštovanje. Najlepša hvala. Vprašanje imam. vedno znova nas preseneča višina teh neplačanih računov v okviru kohezije. 25 milijard evrov naj bi bil ta znesek. Mene pa bolj uh, osupne te razlike med državami članicami, naprimer 5,7 milijarde za pričeški, 4,7 milijarde pri Španiji, 3,8 pri Irski, 2,7 milijarde pri Polski in naprimer Portugalska 7 milijonov, ne milijard. To je ogromna razlika med posameznimi državami članicami. Kakšna diskrepanca? In moje vprašanje je, kako lahko do takšnih razlik sploh prihaja. To ne more biti krivda Evrope. Ne vem, kako lahko ne krivi Evropo. To je problem in težava na strani držav članic. Morda do tega prihaja, ker v državah ni zadosti kakovostnih projektov, ki bi jih lahko potem tudi ocenjevali bi lahko, kjer, pri kateri bi lahko preverili, ali je vse speljano ustrezno. Kot rečeno, tu so ogromne razlike. 25 milijard evrov je neverjetno velika številka, ampak v drugih državah so pa te številke zelo nizke. Omenil sem Portugalsko. Nekaj držav skupaj presega več kot 10 milijard evrov dolgov. Dobro, bom skrajšal moj prispevek. Mislim, da prihaja do prevelike razdrobljenosti, do preveč premalih projektov, ki ne vem, če bodo doprinesli k strukturnim reformam, strukturnemu izboljšanju. Če bi morda imeli manjše število večjih projektov, bi to imelo večji učinek. Zdaj pa se soočamo s številnimi tako rekoč mikroprojekti in smo priča učinku škrupljanja vse skupaj se razdrobi. Hvala. Gospod Karel Fidler, to je zadnji govorec. Eh, Dobri dan, děkuji za slovo, pane predsedajci. Eh, já bych chtěl... Najlepša hvala, gospod predsedajoči, in lepo zdrav sem skupaj. Na kratko bi omenil nekaj, kar je bilo že eh, povedanega v razpravi. Potem pa bi dodal še vprašanje. Slišali smo, da znotraj trenutno veljavnih mehanizmov Evropske unije obstaja nekaj težav. Poslušal sem razpravo in mislim, da so ti dvomi kar upravičeni. Mehanizmi nadzora ne smejo postati še bolj zapleteni stvari bi morali poenostaviti, ampak to so dejali že drugi kolegi pred menoj. Mislim, da je kolega iz nemškega parlamenta posem pravilno ugotovil, da moramo programe oblikovati bolj realno. Tudi s tem se strinjam. Zdaj pa še moje vprašanje. Komisarka Georgijeva je omenjala poenostavljanje in pa transparentnost. Zato me zanima, ali se to že načrtuje, v kakšnem roku lahko pričakujemo te poenostavitve. Hvala. Si. Hvala. Hvala vsem za vaša vprašanja. Mislim, da so ti sestanki zelo pomembni. V svojem uvodnem nagovoru sem povedal, da sem tukaj v Bruslu že sodeloval na teh medparlamentarnih sestankih. Takrat sem predstavljal francoski senat in ko sem se vrnil v eh, Pariz, sem se vedno vprašal, kaj smo dosegli. Govorili smo dva dni, ni bilo pravih razprav, ni bilo zaključkov in Začutil sem, da je potrebno spostaviti tesnejše odnose, tesnejši stik, stalne izmenjave mnen z nacionalnimi parlamenti, tako da ne bi imeli na eni strani Evropskega parlamenta, na drugi strani pa nacionalne parlamente in da ne bi bilo nikakršnega usklajevanja. Zato sem zelo vesel, da smo imeli ta sestanek. Vem, da ne moremo odgovoriti na vsa vprašanja, ampak koordinatorji so prošili, koordinatorji igrajo bistveno vlogo v vseh odborih Evropskega parlamenta in koordinatorji so želeli, da se vprašanje neplačanih računov vključi na dnevni red. In uh, rekli smo, vedno obstaja uh, nek razkorak med obveznostmi in plačili. Dve, 220 uh, eh, milijard je bilo uh, obveznosti, za kateri še niso bile, bili vloženi zahtevki za plačilo. 200 milijard je 55 odstotkov evropskega proračuna. Ne glede na to, da spremljamo te postopke z vso pozornostjo. In o BVE eh, eh, proračunskega organa se pravi svet in Evropski parlament. Eh, se trudita zagotoviti, da se spremejo ustrezna odločitve v zvezi z obveznostmi. Plačilo pa je samo izvržba politične odločitve. In želeli bi, da nam vi pomagate tukaj, da bi lahko bolj uh, vplivali na vlade, da bi začeli razpravljati o evropskem proračunu. Rekli smo, poskušajmo poenostaviti, poskušajmo uh, se osredotočiti pri proračunskem delu na nekaj osnovnih vprašanj. Eh, in eh, sedemletni eh, finančni okvir ne olajšuje našega dela, ne olajšuje prilagoditev. Mogoče se bomo nekega dne morali povprašati o tem, kajti tudi solidarnost je tu pomembna in zato so pomembni eh, kohezijski skladi. Ampak sedemletni proračun ni primeren in saj ne more spremljati in se odzivati na konjunkturo. In zato to zahteva razpravo Te, o eh, tem, ali je upravičeno imeti tako dolg eh, večletni finančni okvir. Eh, kajti eh, v tem času moramo ostati na istem tiru, pa včasih gremo potem kar v predor. No, v upravah se odpirajo nova delovna mesta, zato ker je potrebno toliko eh, nadzora, toliko kontrol. Eh, te kontrole včasih niti niso povezane med seboj. Jasno je, da je potrebno eh, imeti nadzor, zato da se prepreči možne zlorabe. Ampak treba se je dogovoriti o eh, nadzoru kakršen naj bo. Eh, treba je ga jasno opredeliti, kdo ga bo izvajal in tako naprej. E, eh, tak, to je tako kot pri, fiska, pri fiskalni optimizaciji. Več kot je izjem e, za obdavčevanje, več je, e, več je zlorab. Žal je gospa Georgijeva morala oditi pred eh, zaključkom našega sestanka. Meni je zelo žal, da ni ona mogla odgovoriti na nekatera vprašanja, zlasti na vprašanje gospoda Van Rumpoja o razlikah, ki obstajajo med državami. Zakaj recimo neka država eh, hitro dobi plačila, se jih hitro plača, druge države pa eh, čakajo na kar pomembne zneske predvsej časa. In eh, stopil bom v stik z gospod komisarko in gospod Van Rumpoj, posredoval vam bom njen odgovor. No, eh, potem moramo govoriti tudi o dodani vrednosti evropskih sredstev. Ali to kaj izboljšuje? Ali izboljšuje konkurenčnost? Ali kaj pomagajo ta sredstva pri oživljanju gospodarstva, pri ustvarjanju novih delovnih mest. Ali niso mogoče to včasih odhodki, ki nimajo prave koristi? E, o tem govorim zato, ker e, mislim na to, kar pravi tudi Evropsko računsko sodišče. Ne gre za to, da se troši, ampak trošiti je treba koristno. In e, včasih se zdi, da Evropa ne prispeva odločilno hrasti in ustvarjanju novih delovnih mest. O vsem tem bomo razmišljali v odboru, za proračun bomo imeli k malo eh, seminar in kar precej teh vaših pripomb bo vključenih v razpravo našega odbora in to se bo zgodilo v naslednjih tednih. Sedaj bomo zaključili, zahvaljujem se vam za vašo udeležbo, eh, za vaše pripombe eh, za vaše vprašanje zahvaljujem se tudi vsem, ki ste poslušali. Veliko krat namreč obstaja razlika med Strasburom, Bruslom in pa terenom. In če želite, da eh, se stvari spremenijo, da se, eh, če želimo, da se spremeni tudi udeležba na evropskih eh, volitvah, ki je bila maja ogromna, Eh, mislim, zelo nizka. In če, če želimo, da zmanjšamo euroskepticizem, potem moramo eh, bolj živo delati in ustvarjati bolj žive odnose med eh, Unijo in državljani. In mislim, da lahko k temu prispevajo tudi vprašanja o proračunu oziroma izboljšanje. Koktajl bo v dvorani Jehudi Njuhin v prvem nadstropju tja boste prišli tako, da boste šli po stopnicah eh, ob izhodu in potem boste prišli v dvorano eh, Jehudi Menjuhin. Danes popovdne boste se zbrali spet tukaj ob 14.45. Eh, Plenarno zasedanje se bo nadaljevalo in želim vam prijeten odmor. Hvala lepa. Cool.